Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich. Dragi kolegice in kolegi, prisrčno pozdravljeni. Sprašujem vas, imate kakšne pripombe na dnevni red? Ne. Potem. Kar zadeva obisk gospe Krls, ga ne bo ko se že izvedeli, bomo pa vključili točko 3a. To smo se dogovorili s koordinatorji, gre za vprašanje, kako bomo odločali o postopku glede prizive, ki sta ga vložila gospod eh, Rubik in gospa Kovačeva. Sekretarjat je včeraj pripravil predlog oziroma poslal predlog resolucije tako da imate gradivo na voljo, če se pa strinjate, bi razpravili najprej o samem postopku, preden prijedemo do glasovanja o tej resoluciji, če se strinjate. Bi k tej točki dnevnega reda. Okay. Gospoda Rubiga sicer ni, ampak slišim, da je gospod Svoboda tukaj. Čisto zadaj, ampak eh, vendarle, potem bi mu takoj predal besedo in vas prosim za pozornost, ker gre za vprašanje, ali bomo to resolucijo danes prejeli ali ne. O tem smo že nekaj govorili, zdaj pa moramo eh, nakratko rešiti vprašanje postopka. Gospod Svoboda, izvolite. Hvala, predsedujoči. Kolega Rubik je še vedno ali pa že v letalo eh, oziroma že v Bruslju in na poti sem z avtomobilom gre za vprašanje ogovora proti kvazi komitološkemu postopku, čeprav pravzaprav nimamo več komitologije in sicer iz finančnih razlogov. Mnenje, ki ga zastopa nekaj izmed nas, gre za deljeno mnenje, ki je tudi vprašanje strankarske pripadnosti. Je da v tem primeru komisija nima prav, ne pravno in tudi ne vsebinsko. V tem primeru gre za to, da bi prenos, operaterje prenosnih sistemov kompenzirali in sicer gre za tiste države, preko katerih elektrika teče, ne pa za tiste države, ki imajo interes za to. Če pa bi morali izvesti določeno število investicij, kar bo zelo pomembno za zagotavljanje ustrezne zmogljivosti omrežja, omrežje je treba ustrezno izgraditi. In če bi se to zgodilo, v skladu predvidena sredstva, po mojem mnenju, niso zadostna. Problematično je tudi v tem, da komisija odloča na čudnih osnovah in šele konec leta 2010 komisija predvideva naročilo študije, ki naj bi ugotovila, kakšni so upravičeni stroški prenosa električne energije. Ne gre za to, da so sredstva preniska, gre za to, da so osnove za odločitve komisije pomanjkljive. Zato bi morali danes sprejeti to resolucijo. Komisijo bi morali prisiliti v to, da najde nove osnove za odločanje, tako da bo lahko sprejela ustrezno otemeljeno odločitev glede kompenzacijskih stroškov za operaterje prenosnih sistemov. To je ključni element, da so osnove odločanja prenisko zastavljanje. Pilar de Castillo kot naslednja. Hvala. če govorimo oziroma če naj bi odgovorili, naj bi odločali glede resolucije, želim pet minut časa, da se dogovorimo znotraj politične skupine, se nismo imeli priložnosti, da se še posvetujemo znotraj politične skupine. Eh, žal mi je, vendar potrebujem tukaj še pet minut določene politične skupine so se odločile za prosto glasovanje, za mojo politično skupino ne morem te odločitve sama sprejeti, zaradi tega, ker nismo izmenjali mnen. Ali ne bomo glasovali, to je ena možnost. Druga možnost pa je, da mi date nekaj časa, da se posvetujem z politično skupino. Hvala lepa. Postopek je, je nastopil zato, ker je prišlo do ogovora eh, kolegov Ljubiga in Svobode. In prejšnji teden smo na sestanku koordinatorja, takrat vas ni bilo, smo o tem govorili in se dogovorili, da bo sekretarjat pripravil osnutek resolucije. In če želimo temu ogovarjati, potem moramo to narediti danes, zaradi tega, ker mora iti zadeva na plenarno zasedanje, ki bo ta teden, drugače zadeva ne bo šla skozi. Takšen je postopek, ampak mislim, da bomo našli praktično rešitev. Kolega Turmes ima kot naslednji besedo. Ker se mi zdi pomembno je, da slišimo ponovno komisijo, tudi glede vprašanj, ki jih je omenjal kolega Svoboda. Mogoče bi lahko komisija nekoliko razložila, zakaj gre za tiste, ki niso s temo tako zelo seznanjeni. Imam še tri prijave k besedi, vprašanje. A damo besedo najprej komisiji? To bi bilo mogoče pametno. Imamo še gospod Eg, gospod Madurel in gospoda Čičesterja. Bi dali besedo vendarle najprej komisiji, tako da bomo jo ugotovili, zakaj gre. Če se strinjate, nišče ne ogovarja, potem dajem besedo gospodu O'Brienu. Za kratko obrazložitev, prosim. Izvolite. Uh, you, Hvala, predsednik. Najprej naj povem, da je ta kompenzacija operaterjev prenosnega, eh, prenosnih sistemov stvar, s katero se komisija že dolgo ukvarja od začetka postopka liberalizacije. Vse se je začelo že leta 1997, če se ne motim, kar pomeni, da nismo hiteli z odločitvijo. Kompenzacija te zojev je namenjena za kompenzacijo izvoznih eh, dajatev naj bi preprečila izkrivljanje trga na področju prenosnih eh, električnih omrežij. Leta 2003 smo z eh, ustreznimi uredbami na področju električne energije sprijeli ustrezna pravila in mnoge države so vključile tudi te kompenzacije za operaterje električne energije prenosnih eh, omrežjih eh, v skladu z postopkom komitologije. To se je dogajalo nekaj let na prostovoljni ravni in za operaterje je postala zadeva vse bolj zapletena. In niso mogli več sklepati prostovoljnih sporazumov, prostovoljnih dogovorov, zato so zaprosili komisijo, da sprejme eh, pravno zavezujoče smernice v letu 2007. 2007 in 2008 je komisija zadeve proučila, leta 2008 je izvedla javno razpravo na to temo, javno izmenjavo mnen in sodelovala z vsemi eh, deležniki v celotnem eh, procesu v letu 2009. In potem pripravila predloge komitologije decembra lansko leto in formalno marca tega leta. Tukaj smo imeli dve komitološki določbi, ki sta povezane, danes govorimo samo eni iz tehničnih razlogov. To pa bo veljalo samo do 3. marca 2011. 12. 26 je uredba, ki bo dobila nadomestek v novi uredbi, ki bo zadeve uredila drugače skupen cilj je, da obe komisijski uredbi združimo, tako da dobi agencija večje pristojnosti in omogoči dostopnost, eh, čezmejno dostopnost eh, infrastrukture in da bi ocenjevala stroške za dajanje na voljo infrastrukture v nasprotju z odločitvami nacionalnih eh, agencij. Začeti skot smo določili dajatev za dostopnost eh, infrastrukture brez dodatnih eh, stroškov, kot so izgube, to je 200 milijonov evrov. O tem smo razpravljali z ustreznimi strokovnjaki, kot tudi samimi operaterji. To smo sklenili na sestanku odbora, kjer so bili predstavniki zastopani v celotnem številu. Menimo, da je to zelo pomemben napredek, ki nas lahko pripelje do uspešnega konca zgodbe, ki se zdaj odvija že predolgo. Hvala lepa. Eh, Hvala za te informacije. Kolegica Ek je naslednja. Hvala lepa. Kot prvo menim, da bi morali razdeliti besedilo resolucije. Vsi člani bi morali imeti to izvod te resolucije, tako da bi lahko razpravljali za tem, kar je predlaga gospod De Castillo. Predlagam, da glasujemo o tem in da podpremo predlog. Sekretarjat je po elektronski pošti eh, poslal to resolucijo na okolje, bomo pa naredili še nekaj kopij. Gospa Madurella. Hvala, gospod eh, predsednik. Lahko sprejmemo ustrezno odločitev. Izvedli smo ustrezne pripravljalne pogovore, posvetovali smo se, tako da bi omogočili prosto glasovanje, ker gre za pomembna pravna vprašanja, ki govorijo v prid temu, da temu govarjamo. Vse države članice se ne bodo strinjale. Sam podpiram to, kar je povedala gospa De Castillo. Koordinatorji so dejali, da naj bi se ukvarjali z projektom, z osnotkom besedila, eh, glasovali pa naj v tem dokumentu naj ne bi. Besedilo naj bi pripravil sekretarjat, torej treba zadeve še nekoliko bolj konkretizirati. Sem pa že zdaj ugotovila, da je treba odločitev čim prej sprejeti, zato razumem, eh, zakaj tako drinjati, da sprejemo to odločitev. Kot rečeno, smo se pogovorili z pravno službo, z strokovnjaki in naša politična skupina zdaj ne vidi več razlogov, da se upira temu osnutku. Pa vendar operaterji niso vsi enakega mnenja, pa tudi v naši politični skupini imamo različna mnenja. Za nas je pomembno, da upoštevamo, da je smernica eh, komisije oziroma da so te smernice komisije samo provizorične narave. Jaz veste, je treba še ustrezno študijo ali realistično oceno stroškov do konca leta 2010. Radi bi počakali, da dobimo dokončno oceno stroškov. To je naše še načeljno stališče, zato smo se odločili, da bo glasovanje prosto. Kolega Čičester, hvala. Instinktivno, se vidim temu, da bi nekaj. Instinktivno sem danen temu, da nekaj na hitro naredim, potem pa obžalujem in temu sem se želel opreti. Pa vendar imamo na našem dnevnem redu glasovanje in to glasovanje bi omogočilo čas potem za posvetovanje, zato podpiram eh, prošlo gospodi Kastiljo za kratek premor, tako da se posvetujemo znotraj političnih skupin. Potem pa bi se dogovorili za čas, ko se ponovno eh, sestanemo in glasujemo o tem predlogu. Menim, da potrebujemo nekaj malega časa za eh, razpravo, potem pa bo vsak eh, bolj pripravljen eh, prejiti na glasovanje. Mogoče bi lahko to naredili nekoliko kasneje, še danes do povdne. Gospod Vidal Kvadrov, skoraj gospod predsednik. Tukaj gre za tema, pri kateri se težko zedinimo znotraj političnih skupin. Smo namreč na območju, kjer imamo legitimne, legitimne razkrižja interesov med državami, ki so tranzitne in tiste, ki niso tranzitne, ki sprejemajo električno energijo ali pa pošiljajo v mreže. In kot je pravilno povedala gospod Kasiljo, ki je Evropska ljudska stranka v podobnem položaju kot ostale politične skupine. Znotraj naše politične skupine imamo različna mnenja in iz tega razloga zdaj še ne moremo nič povedati, preden ne izmenjamo mnen. Kar pa lahko povem je, da je težko ogovarjati. Um, eh, enotnosti pri komitologiji glede na postopek. Naša pravna služba je se jasno opredelila, postopek je bil pravilen. Ampak politika eh, ne pomeni samo postopkov, v politiki je treba upoštevati druge zadeve. Ogovori iz postopkovnih razlogov tukaj mogoče ne bo dovolj. Treba bo upoštevati tudi druge eh, zadeve, o katerih bo treba razpravljati. S tem se strinjamo. Kakorkoli že, koordinatorka je že povedala, kakšno je stališče Evropske ljudske stranke. Tukaj potrebujemo še nekaj časa, da skupno razmislimo, preden lahko sprejmemo dokončno odločitev. Gospod Rubih, hvala predsednik. Opravičujem se, ampak letalo je imelo uro zamude. Tukaj gre za pomembno načelno vprašanje, načelni primer. Z Lisbonsko pogodbo je komitologija dobila nov pomen. In kot parlament smo dolžni preverjati, ali je to, kar je komisija odločila, dejansko ustreza veljavnemu, veljavni zakonodaji. In tukaj je treba upoštevati vidik notranjega trga, menim, da potrebujemo na tem področju notranji trg, skupni trg, in ne moremo obravnavati transitno, transitni prenos eh, električne energije drugače kot eh, prenos znotraj države. To je sploh za obrobne države, Španijo, Portugalsko ali Finsko, zelo pomembno, da lahko ustrezno izva, izvažajo svojo električno energijo, transitne države pa morajo ustrezno investirati in te investicije se morajo tudi splačati. Zato ni dovolj, da se ukvarjamo samo z prenosom elektrike, ker bomo drugače spostavljali nove ovire, ki so v nasprotju z notranjim skupnim trgom. Klud Turmes, še enkrat. To je seveda vprašanje, eh, kjer se Avstrici javljajo. Avstrija bo izgubila veliko denarja. Španci so zazali tega, ker bodo španci dobili nekaj od predloga komisije. Luksemburg, moja država, ni velika tranzitna država, ni veliki izvoznik, ni veliki uvoznik. Tako da nimam nekega strašnega interesa na tem področju. Bi pa povedal dvoje. Prvič, nekoliko čudno je, da to potrebujemo zdaj spremenjamo namreč pravilo v prehodnem območju, medtem ko spostavljamo regulatorno telo Evropske unije, ki nam bo lahko predstavilo prave številke. Ne vem, zakaj bi morali pravila spremenjati v tem letu. In drugič, menim, da bi Evropska komisija morala nekoliko bolj spoštovati ta parlament. Če je to tako pomembno, bi nam morali to bolj podrobno odlu razložiti in nam povedati, zakaj nujno te zadeve potrebujemo. In potem bi lahko glasovali za resolucijo. Zato bomo glasovali tudi za resolucijo, ker bo to imelo tudi pedagoški učinek eh, za komisijo. Hvala lepa. S tem ste upisali problem postopkovno imamo težavo v tem, ker se moramo odločati danes, tako da bo zadeva prišla na plenarno zas zasedanje. Seveda pa razumem vse kolege, ki pravijo, da potrebuje še nekaj časa, da se o tem pogovorijo. Dve možnosti imamo. Pri našem glasovanju lahko o tem tudi glasujemo, kot eh, drugo točko za glasovanje, ali pa, kar bi dalo političnim skupinam nekaj eh, časa, kot zadnjo točko dnevnega reda, danes ponovno naredimo glasovanje in glasujemo takrat. To je možnost, vendar je tukaj skrito tudi določeno tveganje. Bi pa bilo mogoče to pošteno, zato da bi se vse politične skupine, pa vsi kolegi imeli še uro ali dve, zato da se pogovorijo med seboj in se odločijo. Druge možnosti zdaj ne vidim. Tretja možnost bi bila seveda, da danes opovdne kot prvo točko to naredimo, oziroma popovdne, ampak kot prvo imamo gosta gospoda Oettingerja, kar ni ravno primerno. Kolega Svoboda še enkrat. Prosim, da določimo določen čas brez razprave, samo glasovanje. To bi bilo možno, vendar le možno ali ne. Vem, da ni enostavno, ampak eh, to lahko naredimo. Ampak vsi moramo biti točno tam. Če vzamemo to kot točko ob 15, morate vsi biti ob 15. Do 15. ure lahko vsi razmislite o tem, se pogovarjate o tem, ampak ob 15. bomo o tem glasovali. Ker si ne želim, da bi gospod Oettinger tam sedel in nas čakal. Imamo še druge točke na dnevnem redu, ki jih moramo tudi obdevati. In to bo trajalo samo 30 sekund, vse gre samo za da ali ne. To lahko naredimo takoj. Ob treh. Prav. Ob 15. je dnevni red spreminjamo za zapisnik. Ob 15. bomo imeli glasovanje. Glasovali bomo o tem, kdo hoče kaj. Gospa Madurel. Gospod. Uh, Eh, predsednik seveda razumem, da velike politične skupine se tukaj srečujejo z večjimi težavami, ko se treba pogovoriti bolj kot eh, majhne politične skupine. A ne bi mogli tega narediti eh, ob koncu današnjega dne ali ob štirih, takrat bomo vendarle imeli nekaj časa za to. Potem bi lahko brez težav glasovali potem, ko bo gospod Oetinger končal svoj obisk. Sekretarjat me je prosil, da to naredimo še najbolje danes do povdne, zaradi tega, ker mora iti zadeva še v prevod, tudi oni imajo že tehnične težave. Ob treh, torej, ob treh bodite vsi tukaj, ker bomo glasovali o tej resoluciji. Najlepša hvala in s tem lahko prejdemo na naslednjo točko dnevnega reda, gremo na glasovanje. In sicer bomo glasovali o poročilu Badija Kočet. Predloge imate pred seboj, glasovalne kartice imate seboj. In potem lahko začnemo z glasovanjem. And they have all these... Wir, mach, wir machen es äh, immer, wie immer, ein Handlang. Kot vedno bomo delali na osnovi seznama, če se strinjate, prosim, da pazite, ker bomo kaj spremenili. E, predlog sprememb 41 do je za, proti, vzdržani sprejeto. Prvi kompromis, kdo je za? Trenutek, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Gaspari v zvezi s poslovnikom. Spoštovani gospod predsedujoči, jaz mislim, da pri današnjem glasovanju imamo majhen problem. E, Sekretarjat odbora ITRE in INTE se očitno nista e, uskladila ker tu manjkajo vsi predlogi sprememb iz razprave v odboru ITRE. Zdaj pa vprašanje sekretarjatu ITRE, kako bomo rešili ta problem. Torej, tu manjkajo vsi predlogi sprememb odbora ITRE in mi ne moramo enostavno eh, spregledati vseh teh predlogov enega odbora. In kaj torej preda? Jaz ne, mo, ne znam na to odgovoriti. Dajem besedo sekretarjatu. Sami povete. Dame in gospodje, sekretariat mi je eh, povedal, da so danes prvič dobili eh, predloge sprememb odbora, torej je na voljo formalno, ampak nihče eh, ni bil v stanju to vključiti v seznam eh, glasovanja. Kritika je upravičena, ampak jaz ne vem, kdo bo zdaj tu odgovoren, tega zaenkrat tudi jaz ne morem rešiti. Torej, pod, eh, dokumentacija je tu in s tem je stvar rešena. E, ali tako, ali pa ne bomo glasovali ali ima kdo kaj proti, da zdaj glasujemo. Če ja, potem moramo to preložiti, če pa ne, potem pa vsakega. Prosim, to je pravzaprav nesramno, da eh, pogleda tudi v ta dodatni dokument. Torej. Če jemljemo delo odbora resno, se mi zdi, da je nemogoče, da glasujemo predn je to vključeno v seznam. To je vendar eh, pomembno, kaj, kakšna stališča je vključil odbor Inta. Dobro. Mislim, da sekretarjat Inta ni mogel eh, poslati tega pravočasno in če tega ne zmorejo, to ne pomeni, da nam ni treba glasovati. Če želite, da glasujemo, gospod predsednik, potem lahko glasujemo. Tako da. Dobro. Kolega. Šacimba Kakic. Ja, dragi kolega Gaspari, na ta način predlogi niso izgubljeni, jaz pa ne bi prelagal današnjega glasovanja. Torej, mi smo slišali enega, ki je rekel, da bi preložili, drugi pravijo, da ne bi preložili. Torej, meni je zelo žal, zdaj moramo prvo glasovati o tem, ali bomo preložili eh, glasovanje. Kdo je za preložitev? Kdo je za preložitev, prosim, znak? Proti preložitvi, hvala, zdržani, lahko torej nadaljujemo z delom. Žal mi je, prosim, da skušamo to v plenumu še rešiti. S tem smo sprejeli prvi kompromis, e, prehajamo na Juri 1. Kdo se strinja z predlogom Juri 1? Prosim, dvignite roko, kdo je proti, kdo je vse vzdrži, sprejeto. Prehajamo na 47, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, moramo preveriti. Glasujemo. A lahko pride nekdo pomaga, da vključi aparat. Ja, glasujemo torej. Ste vsi glasovali? Rezultat. Petindvajset za, dvajset proti sprejeto. Kolegica Ek. Del, moj eh, aparat ni, glesova, ni deloval, moj tudi ne pravi predsedujoči. 25, 22. 25 za 22 proti. Kaj je zdaj? Je. Oni eh, so mi sicer rekli prav, ampak jaz sem narobe ponovil. Še enkrat, mogoče bomo dobili drugačen rezultat. Torej, še enkrat glasujemo. E Dva EPP, Sofija, jaz kaj? Dva uh, EPP preveč. No, zdaj pa ta problem. Ste vsi glasovali? Ja. 24-20. Kljub temu sprejeta. Prehajamo na 49 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani. Sprejeto drugi del e, za proti vzdržani. Zavrnjeno. 50 za proti vzdržani. Sprejeto. 51 za proti vzdržani prejeta. 52 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeta. Odpade, odpade. 56. 56. Za proti vzdržani sprejeto. 57 za proti vzdržani sprejeto. Drugi kompromis za proti vzdržani sprejeto. Juri 12 za proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 62 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani. Sprejeto 66 za, proti, vzdržani. Sprejeto 67 za, proti, vzdržani. Tudi sprejeto. 69 za, Proti, vzdržani, tudi sprejeto. 70, preveriti, preverjamo 69, glasujemo. Smo glasovali in rezultat je sprejeto. 70 za, proti. A lahko to ponovim, 70 kdo je za proti, vzdržani, sprejeta. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odpade, odpade, tretji kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, opar, oprostite, 73 najprej, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani, sprejeto 76 za, proti, zdržani, sprejeto 3 imko za, proti, zdržani, sprejeto 4 kompromis za, proti, zdržani, sprejeto. Juri 16 za, proti, zdržani, sprejeto 3 imko za. Juri 5 za, proti vzdržani sprejeto. 78 za, proti vzdržani sprejeto. 79 za, proti vzdržani sprejeto. Peti kompromis za, proti vzdržani sprejeto. 81 za, proti vzdržani sprejeto. Juri 8 za, proti vzdržani sprejeta. Šesti kompromis za, proti vzdržani sprejeta. 89 za, proti vzdržani sprejeta. 88. 88 za, proti vzdržani tudi sprejeto. 8 imko za, proti vzdržani sprejeto. 91 za, proti vzdržani sprejeto. 7 kompromis za, proti vzdržani sprejeto. 93 za, proti vzdržani tudi sprejeto. 94 za, proti vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani sprejeta. Juri 2 za, proti, vzdržani sprejeta. 96 za, proti, vzdržani sprejeta. 97 za, proti, vzdržani sprejeta vzdržani, sprejeto. Osmi kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto deseti kompromis za, proti, vzdržani, sprejeta. Juri deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani bomo elektronsko preverili 117, glasujemo. Smo glasovali, dva EPP preveč, dobro, smo glasovali in sprejeto. 118, 118 zdaj, ja za, 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. kompromis za, ne. 12. kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj dosti odpade, prejedemo na 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. A 125 ne? Ja, še enkrat, 125 za, proti, vzdržani, sprejeta. 127 za, proti, vzdržani, sprejeta. 129 za, proti, vzdržani, sprejeta. 132 za, proti, vzdržani, sprejeta. 133 za, proti, vzdržani, sprejeta proti, vzdržani sprejeta, 14 imko za, proti, vzdržani sprejeta. Gospa Kortmarin, jaz se moram povrniti na 119, 88 je bilo sprejeto, se pravi, da bi morali 119 glasovati. Torej, Na štiri se nanaša, če nismo glasovali. Na 119 moramo glasovati. Imate prav, ampak samo drugi del. Ja. Dobro, da nekdo pazi. Torej, še enkrat se moramo na kratko vrniti, kot je opozorila gospa Kohmerin, o drugem delu moramo glasovati. Kdo je za, proti, vzdržani, to sploh ni sporno, sprejeto. 14 je prav. Ja, in ko za proti, še enkrat, 14 za proti, vzdržani sprejeto, in ko ena za proti, vzdržani sprejeto, dva in ko za proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo na štirko za proti, vzdržani zavrnjeno. 13. kompromis za proti proti vzdržani. Sprejeta. Osem za, proti vzdržani. Jaz preverimo rajše. Glasujmo. Osem smo glasovali in zavrnjeno. Devet za proti vzdržani sprejeto, deset za proti vzdržani sprejeto, enajst za proti vzdržani zavrnjeno, dvanajst za proti vzdržani sprejeto, trinajst za proti vzdržani sprejeto. A, Juri A, za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 14. kompromis za, proti, vzdržani sprejeto. Številka 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Raje preverimo 21, glasujmo. Smo glasovali. Sprejeto. 22 za, proti, vzdržani. Sprejeto 23 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 24 za, proti, vzdržani zdržani, spre, z, zavrnjeno, 25 za, proti, zdržani, sprejeto, 26 za, proti, zdržani, sprejeto, Juri C za, proti, zdržani, sprejeto, 27 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 28 za, proti, vzdržani tudi zavrnjeno, 15. kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto. D. Juri za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je zelo natesno, nisem čist prav videl, bomo preverili elektronsko. Glasujmo. Smo glasovali, torej zavrnjeno. Juri B. za, proti, vzdržani sprejeto, 34 za, proti, vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani. Sprejeto 36 za, proti vzdržani. Sprejeto 37 za, proti vzdržani. Sprejeto 38 za, proti vzdržani. Sprejeto 39 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 40 za, proti vzdržani. Sprejeto celotno besedilo elektronsko glasujemo, torej končno glasovanje, glasujemo. Smo glasovali, sprejeto, soglasno sprejeto, vse jasno. Zdaj moramo še dodatno glasovati ena za, torej predlog spremembe ena proti vzdržani, sprejeto dva za, proti vzdržani, sprejeto tri za, proti vzdržani, sprejeto in sklepno glasovanje, spet elektronsko, glasujmo. Smo glasovali, torej soglasno sprejeto čestitke. Zdaj pa eh, glasovanje o spremenjeni resoluciji, tudi elektronsko glasovanje. Glasujmo. Smo glasovali in tudi to glasovanje je popolnoma jasno. Zahvaljujem se, s tem smo to točko dnevnega reda sklenili. Lahko nadaljujemo s dnevnim redom, ne pozabite ob tretji uri točno ob tretji uri bomo glasovali. Prehajamo na peto točko. Tu gre dnevni red. Imate, gre za dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje. Če se strinjate, če hoče se kdo pogovarjati, mogoče bi bilo dobro, da gre ven, da bo tu mal miru, da se bomo slišali. Torej, bolje je, da se pogovarjate zunaj. to poročilo, tu imamo mnenje in sicer kolega Cukalasa in kolegu Cukalasu takoj dajem besedo in ga in še enkrat vas prosim, da za malo miru. Gospod Cukalas. Well, e-commerce is a key 21st century. Elektronsko poslovanje je ključnega pomena za 21. stoletje in trg. To je pravzaprav predpogoj, če naj bi spostavili enotni trg na področju digitalnih storitev. Še več, elektronsko poslovanje je lahko pomembno orodje, če naj bi dokončno izoblikovali notranji trg Evropske unije. Daje nam možnost da 500 milijonov potrošnikov lahko prodaja proizvode in jih primerja med seboj. To je že zelo pomemben trg, če govorimo o skupni prodaji na drobno, 5 odstotkov približno. 140 milijard eh, evrov, to so ocene vrednosti. Gre za velik porast tega trga na nacionalni ravni, ampak na čezmejnem področju prihaja do zaostankov. Od leta 2006 do leta 2008 pa so evropski potrošniki kupili vsaj en izdelek prek spleta. Porast od 27 odstotkov do 33 odstotkov. Čezmejno elektronsko poslovanje je še vedno zelo stabilno 67-procentna rast. 51 malo podrajnih enot ponuja svoje storitve prek spleta. Samo 21 odstotkov le teh pa se poslužuje čezmejnih transakcij. V primerjavi z 2006 je bilo to 29 odstotkov, kar pomeni, da je to upad. Primerjajo se ponudbe prek spleta in eh, naši potrošniki eh, skušajo poiskati vse bolj nizke cene. Elektronsko eh, poslovanje naj bi jim omogočilo boljše možnosti in tako bi lahko izoblikovali notranji trg za potrošnike, upoštevali in primerjali bi cene. in eh, pogledali bi, kakšni so ti izdelki. Kljub temu pa še vedno obstajajo številne ovire, ker je trg eh, razdrobljen in eh, to spletno okolje zaradi nacionalnih meja še ni dokončno ustvarjeno. Zaradi omenjenih ovir lahko ugotovimo, da gre za virtualni trg za maloprodajne enote, ki ponujajo te izdelke. Ampak žal se ti izdelki proizvajajo na kitajskem, in eh, to ni dobro. Gre za programsko opremo, ki se tako razvija. Oblikujejo jo v združenih državah Amerike, imajo varnostne certifikate, ki jih ravno tako pripravijo v ZDA. Kreditne kartice in plačilni eh, sistemi so ravno tako v rokah ameriških podjetij. Tudi logistična podjetja so v veliki meri locirana v Združenih državah Amerike. Kar pa je evropskega v tej zgodbi, so evropski predpisi, pristojbine in davki. Žal je ta zadnji del še vedno takšen, eh, ki pravzaprav nam eh, predstavlja velike ovire na področju elektronskega poslovanja v Evropski uniji. Tukaj ne želim biti protekcionističen, ravno nasprotno, ampak poiskati moramo mehanizme, da nam bo omogočilo čezmejno poslovanje, da bo to čezmejno poslovanje veliko boljše, veliko učinkovitejše in da bomo zagotovili Eh, možnosti, da bomo ustvarili nova delovna mesta. Na 100 tisoče ljudi bi lahko tako zaposlovili in spostavili bi spletni trg, ki pomeni evropsko dodano vrednost za naše državljane. Gre za čezmejne transakcije, ki so v ameriških rokah približno 300 50 eh, tisoč maloprodajnih enot v Evropski uniji je vključeno v eh, ta tok. To je zanesljivo okolje, varno okolje in to jim omogoča spletno poslovanje. Posledično so to storitve takšne, ki nam omogočajo sedanji čezmejni okvir poslovanja. Ampak mi moramo popraviti ta okvir, imeti moramo enostaven, učinkovit, eh, stroškovno učinkovit eh, sistem, ki bo standardiziran, eh, ki bo varen. Ta okvir nam bo omogočal, da bodo evropska podjetja, pa tudi evropski potrošniki lahko stopili na to pot medsebojne čezmojne transakcije. Lahko povem, da je Evropska komisija zelo dobro dokumentirala ta proces. Nekdaj komisarka Kunava je bila zelo dejavna na tem področju. Evropska komisija je pripravila zelo dobre študije in sporočila. Zelo dobro so opisali, kakšne so te težave na področju elektronskega poslovanja. Predlagali so zelo dobre rešitve. Tudi potrošniške organizacije, zasedni sektor in javni sektor se vsi strinjajo. Pravijo, da moramo podati ustrezne predloge in sprejeti ustrezne spremembe. Evropska unija ima kar nekaj dobrih orodij, tako da bi dokončno izoblikovali notranji trg za elektronsko poslovanje. Recimo direktiva o nepoštenih poslovnih praksah v elektronskem poslovanju, potem direktiva o storitvah in direktiva o varstvu potrošnikov. Ampak težava na ravni Evropske unije je, da imamo veliko krat preveč orodi na voljo. Zdaj pa je pravi čas, da naredimo korak naprej, da te ovire padejo in da zagotovimo večjo varnost in zaupanje potrošnikov. Lahko oblikujemo dobre in učinkovite prakse ter politike. To je bistvenega pomena, če ne bi imeli enotni digitalni trg. To je možnost Eh, za digitalno okolje, ki zelo hitro raste in tukaj digitalno okolje raste veliko hitreje kot birokracija. To je bistvenega pomena za industrijo IKT-je v Evropi in mislim, da ima ITRE zelo dobro in jasno vlogo, če ne se eh, ta trgovina spodbuja. Tako da upam, da bodo naši kolegi podali ustrezne predloge, tako da bomo imeli zelo dobro, učinkovito in uravnoteženo mnenje, ki ga sedaj obravnavamo. Najlepša hvala. Darf mich bedanken. Najlepša hvala. Kolega Enčo ima kot prvi besedo. Mulțumesc, domnule președinte, în calitate de raport. A, gospod predsedujoči, jaz sem poročevalec v Senci in zato bi hotel pozdraviti to poročilo. Gospod Cukala se je izredno potrudil, z nami je zelo dobro sodeloval pri pripravi tega mnenja. In tudi za Imko smo dobro sodelovali. V svojem sporočilu opozarja komisija na enega največjih ovir eh, pri elektronskem trgovanju. Gre za pomankanje eh, usklajevanja eh, predpisov zaščite potrošnikov, da obdavčenje takse za reciklažo in tako dalje. Kar zadeva elektronsko poslovanje, moramo reči, da za določenim državam sploh ni nobenega elektronskega trgovanja in to pomeni blokado notranjega trga. Te probleme je potrebno rešiti in to se bo mogoče zgodilo tudi na temelju predloga Komisije za direktivo na temo zaščita eh, potrošnikov. Eh, izhodišče gospoda Cukala Eh, bi na vsak način podprl. Tu gre za to, da eh, člen 22 eh, direktive o storitvah se v tem uporablja. Potrebno je odstraniti diskriminacijo trgovcev. To se pravi, da ne bi smelo biti dalje možno, da potrošniki glede na to, kje živijo, jih trgovci različno obravnavajo. Eh, morali bi imeti možnost vse na enem mestu, se pravi eno okence, kjer bi lahko opravili vse formalnosti. To zopet, da bi e, olajšali prijavo in e, davka na dodano vrednost. Jaz mislim, da bi morali to temo širše obravnavati.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 prevzeti prijavo trgovcev, eh, ki jih se hoče ukvarjati z čezmenim elektronskim trgovanjem. Poleg tega pa bi morali poiskati najboljšo možnost za povezavo različnih uradov in organov v državah članicah. Na ta način bi lahko sprejeli tudi ukrepe harmonizacije za trgovce, ki hočejo trgovati elektronsko čezmeno in eh, eh, vzpostavili bi tudi pravni okvir za registracijo trgovcev. Eh, sočasno pa sem tudi mnenja, da kar zadeva komisijo, bi morala določiti skupne standarde in potem tudi preveriti, da se države članice oziroma trgovci držijo teh standardov. Trgovci bi morali eh, potrošnikom dati na voljo možnosti, da dobijo brezplačen dostop do informacij, kot je naprimer ime dobavitelja, njegova številka, eh, prijav, eh, registracijska številka in tako dalje. Potem V tej zvezi gre seveda tudi za jezik, ki naj bi se uporabljal. To bi bilo angliško, francosko in nemško dodatno k jeziku države članice. Eh, trgovci potrebujejo dovoljenje za čezmejno elektronsko trgovanje in na svoji spletni strani morajo zapisati tudi vse registrske številke. In tu bi morala biti dana možnost, da se eh, poveča zaupanje potrošnikov v eh, to vrsto poslovanja. Kar zadeva plačilo davka na dodano vrednost pri čezmejnem elektronskem poslovanju, bi zaprosil komisijo, da pogleda, kako bi bilo možno harmonizirati to področje na ravni Evropske unije, seveda samo pri elektronskem trgovanju. E, to bi tudi povečalo zaupanje e, potrošnikov v plačilne, elektronske plačilne sisteme in uh, morali bi se zedinili na skupne standarde. E, ti bi se morali uporabljati pa vsot in e, kar zadeva tudi uporabo kreditnih kartic, plačilne in kreditne kartice. In za, tako bi poboljšali zaupanje v e, spletno trgovanje. To vključuje tudi uh, ureditev plačila z kreditnimi karticami. Kar to morajo sprejeti tako uh, podjetja za plačilni promet, kot tudi uh, trgovci. E, potem tu gre tudi za zaščito uh, osebnih podatkov. Uh, Postopek identifikacije z kreditnimi karticami je treba poenotiti in sicer za vse dejavnosti, torej tudi bančni eh, denarni promet. Tu mislim na primer na eh, postopke, ki jih ponujajo Visa ali Mastercard. Če Eh, poslujeta dva eh, gospodarska subjekta, potem se večkrat plačuje z tujimi kreditnimi karticami, zato ker njihove še ne veljajo. In eh, tu se potem priračunava 0,2 odstotka za plačilo z Mastercard, kar za, torej tu je potrebno še marsikaj narediti. Visa je en tistih koncernov, ki je imel zelo dosti koristi, eh, medtem ko se evropski trgovci borijo za preživetje. Zato je nujno potrebno, da Evropska unija eh, najde sistem za prenos plačila z bančnimi karticami. Eh, potrebno je skupno z Evropsko centralno banko iskati možnost za rešitev tega problema. Eh, ker drugače Evropa mednarodno ne bo več konkurenčna pri finančnih inštrumentih. Sočasno smo mnenja, da je potrebno eh, imeti tudi specifičen evropski sistem plačevanja. Jaz se strinjam s tem, da eh, potrebujemo operacijski sistem. Eh, Eh, sočasno pa sem mnenja, da moramo tudi upoštevati, da potrebujejo trgovci tudi določen manevrski prostor. Morajo se sami odločiti, kako bojo elektronsko trgovali. Eh, to bi seveda vodilo tudi do več konkurenčnosti med trgovci ozad, pred ozadjem gospodarske krize pa se mnenja, da razvoj evropskega notranjega trga pri elektronskem trgovanju je velika možnost, edina možnost za spodbujanje gospodarskega razvoja, eh, nekaj, kar mora Evropska unija eh, rešiti. Jaz bi hotel zaprositi komisijo, da pripravi načrt za eh, spodbujanje eh, elektronskega poslovanja in s pomočjo s finančnih inštrumentov in drugih olašajev bi bilo mogoče potrebno tudi upoštevati eh, položaj potrošnikov mi potrebujemo brezplačen dostop do elektronskega eh, poslovanja in eh, moramo eh, zavarovati, ščititi potrošnike. Jaz mislim, da to mnenje je lahko pomemben mejnik na daljem razvoju elektronskega čezmejnega poslovanja. E, z, e, zelo me zanima, ali bo vaše mnenje e, isto, oziroma veselim se tudi že, kar nam bo povedal predsednik komisije. Naslednja kolegica Kohmerin. Najlepša hvala. Veliko smo že slišali, zato si bom sedaj prizadevala, da se omejim samo na bistvene točke. Najprej mislim, da je res skrajni čas, da se končno na novo začnemo ukvarjati z elektronskim poslovanjem. To je že stara direktiva. V zadnjem letu naj bi jo že sprejeli, ampak komisija je vedno znova vsako leto morala pripraviti žurirano poročilo, to pa ni storila, zato je dobro, da damo zagon temu procesu in da je sedaj skrajni čas, da končno spremenimo in prilagodimo pravila. Veliko se je zgodilo, tudi eh, kar zadeva nacionalne države in tudi kar zadeva Nemčijo, ki jo najbolje poznamo od leta 2000. 2001 do 2009 smo ugotovili, da število tistih ljudi, ki potujejo prek spleta, najprej je bilo 12,9 milijonov, sedaj pa skoraj 33 milijonov, to je ta porast. In kar zadeva 2010, mislim, da se bo to še potrojilo. Tako da veliko se dogaja na tem področju. Veliko pravil moramo preveriti. Do sedaj pa smo rekli, da tisti, ki so na internetu, ki trgujejo, ki so eh, trgovci, ki poslujejo, naj bi bili diskriminirani v primerjavi s tistimi, eh, ki dejansko poslujejo na kraju samem, torej ne prek spleta. Tako da mislim, da je sedaj res zelo pomembno da sedaj imamo nekakšno načelno stališče, da imamo enake konkurenčne pogoje, kar zdeva spletno poslovanje na eni strani in kar zdeva tradicionalno poslovanje, kot smo ga do sedaj poslovali v trgovinah. Tako da bi rekli, da samo tisto, kar poteka prek interneta, da samo tisti trgovci prek interneta lahko poslujejo samo eh, takrat, če imajo tudi tako imenovane trgovine offline, da je to predpogoj. To mislim, da je staro pravilo, ki izhaja iz tistega časa, ko smo imeli eh, druge poslovne pogoje. To moramo sedaj odpraviti in zato mislim, da moramo postaviti te nove pogoje, eh, transparentne pogoje, transparentne cene, dobro poslovanje tako da bomo imeli boljši dostop do spletnega oziroma internetnega poslovanja in da imamo enake konkurenčne pogoje za vse trgovce, torej tiste, ki poslujejo tradicionalno in tiste, ki poslujejo prek spleta. Zato moramo še enkrat preveriti številna pravila in komisijo moramo res pozvati, da tukaj žurira omenjeno zakonodajo in da to stori čim prej. Hvala. Eh, Hvala. V imenu komisije. David Mayer. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. I'll be... Hvala, predstojoči, samo na kratko. Hvala vsem poročevalcem, poročevalcem v senci, ki so nam pomagali, ker so bili zelo konstruktivni pri podajanju svojih predlogov. Kar zadeva komisijo, lahko povem, da je to izjemno kompleksna problematika. Kot uh, so številni omenili, imamo številne težave, kar zdeva plačilne sisteme, DDV, varstvo potrošnikov je problematično, tudi uh, dostava oziroma življenska doba teh izdelkov. Ampak eh, v končni fazi je to enostaven problem za evropske potrošnike. Ko smo temeljito preučevali to zadevo, smo ugotovili, da približno 50 do 55 odstotkov je takšnih, da bi potrošniki lahko privrčevali skoraj 10 odstotkov, če ne že več če bi čezmejno kupili ta izdelek. Tudi, če bi upoštevali stroške dobave oziroma embalaže. Ampak v 60 odstotkih primerov, kjer bi potrošniki to skušali storiti, tega niso mogli storiti. Obstajale so overe. Podjetja niso zagotovila te storitve. Tako da čezmejno poslovanje je zelo zapleteno in veliko krat ne deluje. In to ima številne posledice. Recimo To vpliva na intenzivnost konkurence na pos ravni posamezne države članice. To je predvsem pereč problem v majhnih državah članicah, ker če ne moreš kupiti prek spleta čezmejno izdelke, potem v majhnih državah članicah sploh ne moreš kupovati prek spleta. Uh, Če resno govorimo, ko pravimo, da moramo izoblikovati maloprodajni notranji trg, če želimo spodbujiti konkurenčnost in gospodarske pozitivne plati za naše državljane, moramo vzpostaviti notranji trg za elektronsko poslovanje in rešiti moramo te zelo težavne medsebojno povezane probleme. To je, mislim, da zelo pomembna priložnost predvsem za majhna in srednja velika podjetja. Recimo majhno in srednje veliko podjetje ima določen izdelek, ki nima takšnega popraševanja na ravni nacionalnega nacionalne države, ampak na ravni Evropske unije je to popraševanje veliko večje. In eh, zato lahko to podjetje tudi preživi v končni vazi. Zato je zelo dobro, da poenostavimo elektronsko poslovanje, tudi čezmejno elektronsko poslovanje in da bo temu zaupali naši potrošniki. Temito bomo, bomo preučili vaše poročilo, pa tudi poročilo Inka. In kot sem že prebral osnutek poročila, zdi se mi, da je to dobra podlaga za naše nadaljne delo. Hvala.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 na ravni posameznih nacionalnih držav. Lahko povem, da imamo številne eh, čezmejne težave, recimo v belgijskih restauracijah. Eh, mislim, da čezmejno elektronsko poslovanje bo nedvomno umrlo zaradi tistih, ki ne spoštujejo potrošnikov. Gut, dann darf ich mich bedanken. Ja, se zahvaljujem. Ostalih govornikov ni na mojem seznamu. Rok za uložitev sprememb 6. maj do 12. ure. Kolegice in kolegi so se sporazumeli s tem v zvezi, nišče temu ne ogovarja, tako bomo postopali. S tem smo izčrpali to točko na dnevnem redu. Zdaj pa šesta točka, upravljanje interitna, naslednji koraki. Soza Wagner je naš poročevalec, imamo manjši tehničen problem in sicer videokonferenca s strokovnjaki. Najprej smo imeli težave, kar zdaj pa tolmačenje, potem smo to prestavili, postavile so se tehnične težave in tega danes ne moremo izvesti. Vseeno pa se mi zdi, kolega, da bi bilo dobro, da vsaj vi podate svojo poročilo in tisti, ki želite besedo, vam bom dal tudi to možnost. Potem pa bomo razmislili, kako bo strokovnjaki, kako se bomo posvetovali eh, z njimi kasneje, kako bomo to naredili. O tem se moramo v miru pogovoriti. Ampak sedaj bom izkoristil to priložnost in dal besedo vam, gospod Zoza Wagner, izvolite. Muchas gracias, señor presidente. Para mí es una satisfacción hoy poder. Najlepša hvala. Res se eh, veselim, da vam eh, danes eh, lahko predstavim to problematiko. Pozvali smo kar nekaj strokovnjakov. Govorili bomo o upravljanju interneta in to je tematika, ki sem jo povzel v svojem poročilu. Kolegice in kolegi, besedilo rezolucije je pred vami in eh, lahko ste si ga tudi prebrali. Besedilo je že na voljo vseh uradnih jezikih Evropske unije in že kar nekaj dni je to besedilo na voljo. Kako sam vidim stvari, čeprav morda imajo nekateri druga mnenja, ampak dobro bi bilo, če bi prisluhnili strokovnjakov in eh, tako, kot eh, smo videli v dnevnem redu. Seveda imamo določene težave, kar zadeva eh, videokonferenco, predvsem je to problematično z vidika tolmačenja. Eh, če to ne bo delovalo, potem bomo morali videti, ker nekateri strokovnjaki so tukaj v dvorani. Morda bi bilo dobro, če prisluhnemo njihovim mnenjem in sedaj sem v vaših rokah. Ja, dobro. strokovnjaki bodo sedaj na kratko predstavili svoj prispevek, tisti, ki so lahko prišli k nam. Gospod Donk je, mislim, da prvi. Dam vam besedo, izvolite. Thank you, Hvala, predsedujoči. Poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Res mi je v veliko čast, da lahko prispevam k delu vašega odbora ITRE, kar ne na zadnje gre za zelo pomembno poročilo, ki govori o upravljanju interneta. To je ključno vprašanje za internetno družbo. Nam se zdi, da vam lahko predstavimo danes zelo pomembne izkušnje, ker smo bili tesno upeti v mednarodne eh, forume, tudi lokalne in regionalne, ki so obravnavale upravljanje interneta. Kako bom začel? Opisal bom internetni model in povedal vam bom, kaj pravzaprav mislim govorimo, ko govorimo o internetnem ekosistemu. To je verna vdiha. Lahko ste prepričani, da je to bistveno povezano s temeljnimi načeli, ki naj bi nam omogočile, da bi vzpostavili mehanizem upravljanja, kjerkoli to obstaja. Geni interneta je ravno v tem, da je arhitektura decentralizirana, kar pomeni, da najbolje damo na voljo posamezniku možnost, da sam oblikuje strojno opremo, programsko opremo in vse mehanizme. To pravzaprav internetu omogoča, da je še vedno platforma za ustvarjalnost in tudi inovacije. Ravno tako pa je zelo pomembno upoštevati strukturo upravljanja interneta. In eh, to je v veliki meri usklajeno z odprtostjo, transparentnostjo, vključenostjo in eh, odgovornostjo vseh tistih, ki so vključeni v ta proces govorimo o internetnem modelu razvoja. Ne samo, da je to pomembno za razvoj samega interneta, ampak verjamemo, da ima to bistvene posledice za številne druge vidike naših prizadevanj, recimo, če govorim samo o upravljanju interneta in upravljanju družbe nasploh. Nacionalna sprememba je vidna tudi na ravni Združenih narodov, ker imamo tako imenovani mednarodni forum o internetu. To je mehanizem za zelo odprt dialog vseh deležnikov. Obravnavamo bistvena vprašanja za razvoj interneta. V preteklosti to ni bilo možno, ker smo imeli tradicionalne modele od zgoraj na vzdolj. Res je, da ta mednarodni forum o internetu, pa tudi evropska platforma, sta edinstvene platformi, kjer lahko pravzaprav vsi enakopravno preučujemo to problematiko, ne da bi imeli medvladnih postopkov ali okvirov pogajanj. Dodana vrednost tega modela pa je bila priznana tudi strani OECD-ja, kar pomeni, da potrebujemo bolj decentralizirano mrežo, kar nam tudi omogoča, da ustvarjamo gospodarstvo na področju interneta. Tako da vsi deležniki poznajo to problematiko. Kar nekaj dobrih primerov e-poslovanja, vodanja in upravljanja poznamo. Tudi vladanje se je na tej ravni izboljšalo, ampak še bolj nas zanima, kakšen bo ta internetni model, kako bomo preoblikovali mehanizme vodanja, upravljanja in institucij. Če govorim sedaj praktično. Kaj pravzaprav internetni model pomeni v praksi? Najprej, Internet je mreža na deset, sto tisoče različnih mrež, kar pomeni, da imamo deljeno odgovornost in prenos. Drugič, zakaj internet deluje? Zato, ker v tem vsi sodelujejo številne organizacije, ki imajo različno ozadje. To so strokovnjaki, poslovneži, predstavniki civilne družbe, predstavniki akademske skupnosti in tudi vladni uradniki. To je ključnega pomena, če ne bi bil internet uspešen. Potem tretja zadeva. Razvoj interneta temelji na odprtih standardov, ki so pravzaprav zelo dobri in ki jih eh, zelo pravično razdelimo in prenašamo. Ob koncu še tole. Internetni model ravno tako temelji na ključnih načeljih, ki jih podpiramo vsi. To je načelo odprtega vera, kar nam omogoča, da globalno uporabimo številne aplikacije, ki so presenetljive za mnoge. Če se daj povzamem, Internetni model je zelo dober, prilagojen sistem, njena vrednost je veliko večja, kot eh, je pravzaprav seštevek vseh delov. To je zelo dober primer. To so zgodbe o uspehu in sicer kar zadeva številne analitične sisteme znotraj organizacij, ki so del tega sistema. In zdaj smo že pri drugi točki. Kaj pa je pravzaprav ta internetni ekosistem? Tako pravzaprav opišemo okolje organizacij in institucij, ki pravzaprav skupaj usmerjajo razvoj številnih tehnologij in infrastrukture, ki se stoji oziroma tvori globalni internet. Te organizacije imajo skupne vrednote in to nam omogoča, da se internet skupaj in globalno razvija. To so organizacije, ki vključujejo internetne ekosisteme. Najprej so tukaj uh, razvoj tehničnih standardov, recimo EITF, potem projektna skupina za internet in številni konzorciji. Potem organizacije, ki upravljajo vere za globalno dodeljevanje internetnih naslovov, to so ICAN, potem mednarodni direktoriji in številni registri, ki podeljujejo domene. Tretjič podjetja, ki zagotavljajo mrežno infrastrukturo in eh, strukture, potem upravljalci omrežji in določene točke za izmenjavo. Potem četrtič, posamezniki, organizacije, ki uporabljajo internet za komunikacijo in zagotavljajo številne storitve, ključno z razvojem inovativne programske opreme in storitev. In ob koncu, organizacije, ki zagotavljajo izobraževanje, usposabljanje, ki pravzaprav gradijo zmogljivosti pri razvoju internetnih tehnologij. To so multilateralne organizacije, izobraževalne ustanove in vladne ustanove ter agencije. Dovolite mi, da omenim še eno problematiko, ki je bistvenega pomena tako za eh, sporočilo komisije, kot tudi za poročilo gospoda Wagnera. In tako bom že pri tretji točki. ICANN. Ta širši opis internetnega ekosistema vam kaže, da je ICAN zelo pomemben. To je internetna korporacija za dodeljevanje imen in številk. Čeprav ima še vedno določene ožje tehnične specifikacije, je pomemben akter, ampak nikakor ni prevladujoč arbitr, ko govorim o internetnem vodenju in upravljanju. Internetna družba tudi meni, da je ICAN tisti, ki je nekakšen skrbnik ko govorim o dodeljevanju domen in imen. Upravlja globalne vere. Na kratko, IKAN mora zavarovati javni interes, to je ključnega pomena za njegovo delovanje. To pomeni tudi, da IKAN mora zagotoviti model dobrega vodanja in poslovodanja. Upoštevati mora ključna načela. Najprej transparentnost. Če povem drugače, še vedno moramo imeti zelo dobre določbe, da zagotavlja ustrezne in pravočasne informacije o delovanju organizacij. Pokrivati mora ključne teme, ravno tako pa v svojem poročanju mora razkriti vse podatke in povedati, zakaj se je odločil tako, kot se je. Potem drugič, vsi deležniki morajo v tem procesu stelovati. Tretjič, sprejeti moramo odločitve na podlagi dokazov. Četrtič, potrebujemo vključujoč dialog. Bistvenega pomena je, da se spomnemo, da model vseh deležnikov pomeni, da dejansko vključimo vse deležnike. Stolovati morajo, pogovarjati se morajo istočasno in obravnavati morajo isto problematiko. Zaslovati morajo skupen cilj. Ne sme priti do tega, da vsi deležniki obravnavajo samo tisto tematiko, ki jih zanima. Potem odgovornost, tudi to je ena izmed bistvenih točk. Ikan mora veliko bolje eh, sporočiti eh, svoje odločitve in vsi morajo biti odgovorni v tem procesu. Potem povratne informacije, obveščanje, pa še ena stvar, ki je bistvenega pomena, pritožbeni mehanizem in mehanizem reševanja sporov. Gre za načela, ki so bistvenega pomena in res smo zelo veselni, da ste to upoštevali. To je upoštevala tudi ameriška vlada v tako imenovani izjavi o zavezi. Pa še ena stvar nam mora biti pomovno, popolnoma jasna. Če ne bi dosegli te cilje, ki so v izjavi o zavezi, to bo delo, ki se ne bo hitro končalo. Možno bo samo, če bomo vključili vse deležnike. Internetna družba vpliva prek svetovalnih svetov, prek upravnih odborov k delu IKANA. In spodbudili bomo vlade, da bodo počele isto. Če sedaj sklenem, naj vas spomnim na tri bistvene elemente svojega prispevka danes. Najprej. Spomnimo se, da kar zdeva internetni ekosistem, ikan je zelo pomemben dejavnik, ampak ni najpomembnejši, ko govorim o upravljanju interneta. Drugič. Prepričani smo, da kakršnakoli problematika povezana z upravljanjem interneta se mora rešiti na takšen način, da smo dosledni in da upoštevamo internetni model. Če povem drugače, upoštevati moramo načela transparentnosti, vključujočega sodelovanja in deležnikov in vsi deležniki morajo biti vključeni v ta proces. Potem Evropska unija, predvsem Evropski parlament ima dolgotrajno zgodovino, ker pravzaprav spodbuja model odprtega vodenja in upravljanja. Evropski parlament odigra pomembno vlogo v sedanji mednarodni razpravi o tem, da internet mora še naprej ostati odprt in da mora biti v središču uporabnik. Prepričan sem in vesel sem, da boste to podarili tudi v vašem poročilu, ker je to bistvenega pomena. Globalni internet se sedaj sooča s številnimi pomembnimi izzivi, vključno z Evropsko unijo. Zaradi teh izzivov se moramo hitro odzvati, to morajo storiti vsi deležniki. Ohraniti moramo takšen internet, da bomo še vedno imeli prost dostop, ki bo transparenten. Hvala za pozornost. Res najlepša hvala. Naslednji, gospod Kaklins, veleposlanik eh, Karklins, res sem vesel, da ste danes tukaj z nami, da boste podali svoje izkušnje, svojo zgodbo. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman, and uh, uh, I would like to start by... Hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu in odboru ITRE, ker ste me povabili, da predstavim svoja stališča v zvezi z upravljanjem interneta. Govoril bom v svojem imenu in uh, to nikakor ni stališče latvijske vlade. Ravno tako to ni enotno stališče svetovalnega odbora IKANA popolnosti sem odgovoren za svoje besede in še enkrat povdarjam, da predstavljam lastno stališče. Prosili ste me, da se dotaknem treh vprašanj. Najprej ikan, odgovornost in potem še transparentnost. Če naj bi pokazal, kako smo napredovali na tem področju, potem moram ugotoviti naslednje. Leta 1998 smo ustanovili IKAN, to je zasebna organizacija deležnikov, kjer so vlade samo eden izmed deležnikov. Vlade imajo svetovalni status. Kasneje bom bolj podrobno govoril o tem, kakšen je svetovalni odbor znotraj IKAN, kjer so tudi predstavniki vlad. IKR smo ustanovili kot organizacijo, kjer je vlada Združenih držav eh, dala pravzaprav v izvajanje eh, možnost eh, internetnih uporabnikov in standardov. Ker je šlo za novo organizacijo, je ameriška vlada bila takšna, da je zaradi memoranduma o soglasju tesno spremljala delovanje IKANA. Leta 2006 so to sprejeli. Memorandumi o soglasju pa zahtevajo, da se vsako leto poroča o kazalnikih uspešnosti. Imeli smo nekakšne cilje, ki jih je IKAN moral vsako leto doseči. Potem pa v letu 2006 so sprejeli skupen eh, sporazum, torej agencija in IKAN. Šlo je za triletni sporazum. To je bil korak naprej glede na memorandum o soglasju. Tako da smo sedaj imeli nekakšen bolj ohlapen okvir nadzora. Skladno s tem projektom pa smo imeli eh, samo eno umestno oceno uspešnosti IKANA. Potem, ko je ta sporozum nehal delovati, sta ZDA in IKAN podpisala nov sporozum, za nedoločen čas. Tukaj pa ni bilo več eh, dodatnih določb o tem, kako bo ameriška vlada nadzirala delovanje ikana. Ampak eh, gre za umestne ocene na štirih področjih. Eno področje, ki je bistvenega pomena, je odgovornost in transparentnost, potem določene politike, varnost interneta, in konkurenčnost oziroma izbira potrošnikov. Kar zadeva IKAN kot organizacijo, sprejeli so okvir in načela transparentnosti in odgovornosti. 15. februarja 2008 je upravni odbor sprejel omenjen dokument. Šlo je za tri vrste odgovornosti. Najprej odgovornost, kar zadeva javno sfero, da bo javnost zaupala temu projektu, potem eh, pravna odgovornost in odgovornost samega podjetja, potem pa še tretja raven odgovornosti, odgovornost eh, nasprem skupnosti IKANA. Šlo je za okvirni sporazum oziroma okvirna načela, ki se sedaj izvajajo v praksi. Obstaja zelo burna razprava med številnimi deležniki znotraj skupnosti IKAN in sicer kako uspešni so v svojem delovanju skladno eh, s porazumom izhaja, eh, da so ustanovili novo ekipo, ki se bo sestala jutri oziroma po jutrišnjem. Začeli bodo eh, s pregledom preglednosti oziroma odgovornosti IKN-a. Sedaj pa kaj je svetovalnim odborom na medvladni ravni. Približno 100 članov je in potem na ducate opazovalcev vključno s poglavitnimi državami, kot so recimo ZDA, vse države članice Evropske unije, predstavniki Evropske komisije, Kanada, pa tudi eh, Rusija, Ljudska republika Kitajska, Brazilija, Egipt, Južna Afrika, Kenija, pa še številne druge države. Kakšna pa je vloga svetovalnega vladnega odbora? da zagotavlja informacije in nasvete pri oblikovanju javnih politik dotika se vsakega vprašanja, ki je predmet obravnave znotraj IKANA. Svetovalni vladni odbor ima poseben eh, status eh, skladno s podzakonskimi predpisi. To je status, ki se razlikuje od ostalih svetovalnih odborov. Tako da, če se zavrne stališče medvladnega odbora, mora IKAN razložiti, zakaj ta predlog ni upošteval ko so medvladni, odbor, medvladni svetovalni odbor ustanovili. To je seveda usklajeno z letnico ustanovitve IKANA. Je odbor sprejel številna formalna priporočila v obliki načel, določene smernice, kar zadeva dodeljevanje imen, potem nova načela pri generičnih domenah, potem določene domene vrhnje domene, potem umestna načela o mednarodnih domenah, domen držav in tako dalje. Od leta 2007 pa je svetovalni odbor vključen v proces oblikovanja politik že od samega začetka. Tako da podpira organizacijo ICAN pri oblikovanju javnih politik. To je organizacija od spodaj na vzgor in v letu 2007 se je svetovalni odbor odločil, da bo spremenil metodo dela, namesto, eh, da bi zagotovil informacije ob koncu procesa oblikovanja politik, se je odločil, eh, da bodo zagotovili postopek posvetovanja že od samega začetka. Recimo mednarodne domene, potem uh, določene druge nacionalne domene, bili so vključeni v ta proces, kar jim je tudi omogočilo, da so bistveno vplivali na ta proces. Kaj pa je bistven izziv za ta svetovalni odbor? Nimajo dovolj verov, nacionalne vlade jim ne zagotavljajo dovolj sredstev, zato ne morejo ustrezno opravljati svojega dela. Potem nimajo dovolj podpore na ravni sekretarjata pa tudi kar zadeva trajnostni eh, model za delovanje sekretarjata, o tem se morajo vlade še dogovoriti dolgoročno. Svetovalni odbor pa sedaj preučuje lastne postopke delovanja in v tem trenutku sodelujemo z upravnim odborom IKANA. Želimo opredeliti vlogo svetovalnega odbora znotraj IKANA, predvsem kar zdeva okrepljeno delovanje. in eh, skupno delo bomo zaključili meseca junija. Predstavili ga bomo eh, skupnosti, ko se bo ob koncu junija sestala v Bruslju. Gospod predsednik, ob koncu še tole. Nakratko bi rad spregovoril o prihodnosti pogodbe Jana. Tisti, ki ne poznate Jano, to je organ za dodeljevanje internetnih naslovov. Če povem drugače, gre za vzdrževanje registra internetnih naslovov. V tem trenutku je to nekakšen trikotni sporazum. ICAN, ameriška vlada in ameriško podjetje Verisign so vključeni v ta trikotnik pravzaprav sta dve pogodbi. Najprej podjetje in ikan in potem še druga pogodba. To je pravzaprav stroškovni sporazum, kjer se upoštevajo federalni predpisi. V tej pogodbi so številni parametri uspešnosti ikana, kar zadeva parametre, ki jih pripravi Jana funkcija Jana je bistvenega pomena za delovanje Ikana. Uspešnost poslovanja te funkcije je pravzaprav rezon detr, torej razlog obstoja Ikana. In eh, ti postopki se izboljšujejo. Obstajajo, statist, obstajajo statistični podatki na spletni strani Ikana. Eh, kar zadeva zahtevke ja, Jane. Potem pa tako imenovana backup oziroma podporna eh, funkcija je bila premeščena in sedaj ni več v Kaliforniji. Ikan pa si sedaj prizadeva, da bi izboljšal elektronsko funkcijo Jane. To pa bi nam omogočilo, da zadeve še nekoliko nadgradimo tako da bi ljudje raj bi bili manj vključeni v ta proces odločanja, da bi bilo to elektronsko. IKAN je samo pogodbeni izvajalec, eh, tako da kar zadeva podpisovanje pogodb na ravni IANE, IKAN eh, ni poglavitni partner v tem procesu, ampak ameriška vlada, ki pravzaprav ima vlasti to funkcijo. V vašem poročilu 25. točka piše, da Evropsko, Evropski parlament podpira mnenje komisije, da naj ureditev organa Jana vsebuje tudi mehanizem za večstransko odgovornost in potrjuje, da v prihodnje ne sme ena sama vlada odločilno vplivati na organ Jana. Dovolite mi, da omenim, da je to res zelo kompleksna problematika. Če želimo odpraviti sedanji sistem, če želimo odpraviti sedanji pogodbeni sistem na ravni Jane, moramo podati zelo jasne predloge in mora nam biti jasno, kaj bo to pravzaprav pomenilo za večstransko odgovornost. Ne smemo pravzaprav podati ta okvir večstranske odgovornosti, eh, če ne bomo vedeli, zakaj gre. Države Evropske unije so skušale doseči sporozum, kar zadeva eh, vizijo in eh, pogodbeni okvir Jane, ampak nikoli nam ni uspelo. Najprej moramo doseči soglasje na ravni Evropske unije, potem podati predlog vladi ZDA, videli bomo, ali, naša eh, ali so naša stališča tukaj usklajena in to bo korak naprej. Kaj pa mora biti podlaga in tukaj bom potem končal, gospod predsednik. Funkcija Ajane mora pospirati takšno enoto, ki bo zagotovila mednarodno prisotnost in vplivati moramo na to delo. Organizacija ICAN pa je subjekt, ki je mednarodno prisoten in ima mednarodni vpliv. Najlepša hvala. Najlepša hvala. In naslednji je gospod eh, Polgar. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. In dobro jutro vsem skupaj. Hvala, ker ste me povabili na ta sestanek. Sem direktor v generalnem direktoratu za informacijsko družbo in medije. Moj direktorat se imenuje audiovizualni mediji in internet. In v tej vlogi danes govorim tudi v tem krogu. Ukvarjam se tudi z notranjo organizacijo, s tem, kako smo delovali doslej in kako bi lahko zadeve izboljšali. Ne bom se preveč eh, vračal v zgodovino. IKAN je bil spostavljen leta 1998, takrat je bilo to nekaj čisto drugega kot danes. Danes je internet globalni vir naše družbe. Brez njega ne bi mogli več delovati. Mislim, da je zato vaš poroževalec eh, Wagner našel prav ravnotežje med eh, kvalifikacijami interneta kot eh, javne dobrine. Kako smo se obnašali mi, ko se je razvijala vloga interneta in tudi ikana. Naj se vrnem na zadnje leto. V razpravah s državami članicami, s različnimi deližniki in člani Evropskega parlamenta smo ugotovili, da je prihajanje veljavnosti skupnega projektnega dogovora. To je bila povezava med eh, ameriško vlado in Ikanom. O tem je govoril že moj predgovornik. Torej, 30. septembra lansko leto je potekal ta dogovor in ugotovili smo, da je to velika priložnost za uveljavljanje naših pogledov. Zato je komisija pripravila sporočilo Evropskemu parlamentu in svetu, ki ga imate danes pred vami. In sicer gre za upravljanje interneta naslednji koraki. Naj iz tega sporočila poberem dve besedi, ki predstavljata poglede, ki smo izvrali od različnih deležnikov, od poslancev tega parlamenta, od držav članic. Tukaj imamo dve ključni besedi. Ena je mednarodno internacionalizacija, torej oblikovanje mednarodnega aspekta. Split je postal mednarodna dobrina. In drugo sporočilo je javni interes. IKAN naj bi deloval v javnem interesu. To sta dve osnovni sporočili našega sporočila. Veliko smo slišali že o IKANu. Delujemo z IKANom zaradi tega, ker deluje na DNS-u. DNS je infrastruktura, ki predstavlja vsega, jedro celotnega sistema, ampak ICAN je več kot samo upravitelj DNS-a. Gre za gostitelje, za podporo organizacije in tudi gostitelj GAKA, torej vladnega svetovalnega odbora, o katerem je govoril gospod Karl Links. To se pravi, da je pravo telo, ki bi lahko bilo pristojno za upravljanje. Zato se nam je zelo pomembno, da vprašanje upravljanja interneta ponovno spravimo na dnevni red eh, razprav, tako da smo vam in Svento predstavili naše sporočilo. Švedsko predsedstvo je potem prevzelo to sporočilo in ugotovilo, da se čas izteka, saj ne bi se dogovor iztekel 30. septembra. Švedsko predsedstvo je tako zadevo predstavilo v svetu in sprijelo smernice, ne nekega pogajalskega izhodišča, zaradi tega, ker je IKAN um, zasebno pravna družba, je neka čudna mešanica. Ko iščemo mandate za mednarodne napogajanja, imamo za to predpisane postopke, To pa velja za mednarodne organizacije in države. IKAN pa ni ne eno, ne drugo. Gre za zasebni organ neprofitne narave, eh, urejen v skladu z kalifornijskim pravom. Zato smo uvedli evropske smernice in to je bila osnova za obi strojke v Washingtonu konec avgusta v ZDA trojko je sestavljala, pred, je sestavljala trenutno predsedstvo, takrat švedsko predsedstvo, prihodnje predsedstvo, to je trenutno špansko predsedstvo in komisija. Naš bivši direktor Fabio Colasanti je bil v tej delegaciji trojke. Prinesli smo sporočilo. Sporočilo je bilo pravzaprav sporočilo iz eh, sklepa sveta na osnovi sporočila komisije internacionalizacija in javni interes. Dve osnovni sporočili iz tega. Zato smo podpisali ostrezni sporazum med ameriško vlado in IKANOM. Tri tedne kasneje. Takrat je komisija to zelo pozdravila kot eh, potencijalni korak naprej. Kaj ti? Potrditev tega mandata se jasno nanaša na potrebo, da ikan in citiram zagotovi, da so njegovi odločitve v javnem interesu, ne samo v interesu nekaterih deležnikov. IKAN se zavezuje, da bo izvajal ustrezno neodvisno analizo eh, pozitivnih in negativnih učinkov na javnost. To je osnovno vodilo tega sporazuma. Ampak to ni samo dogovor o dobri veri, ampak eh, opredeljuje tudi ustrezne skupine, ekipe za revizijo. Torej ne gre samo za korak k eh, večjemu priznavanju javnosti v tem, ampak je pomemben korak eh, k internacionalizaciji ikona. Ikona. Prva skupina za revizijo je že začela z delo glede odgovornosti in transparentnosti delovanja IKANA. Slišali smo že tudi druge vidike delovanja IKANA, ampak eh, s temi se sam ne bi ukvarjal. Pozdravili smo ta dogovor in čakali, da se bo nekaj zgodilo. Za nas je bil to velik korak naprej, vendar se je potem nič ni zgodilo in to nas je presenetilo. 30. septembra je bila zadeva podpisana, oktobra se ni zgodilo nič ni bilo sledu ničesar, kar naj bi se zgodilo. Do novembra. Imeli pa smo roki, ki so bili zelo tesni, kajti prva skupina bi morala podati svoje poročilo v tem letu. Tako da nas je nekoliko začelo skrbeti ta zamuda. In potem smo začeli sporočati to, kar nas je zanimalo. Prvo smo jih sporočila Gaka na sestanku konec lanskega leta. In mislim, da nam je uspelo naša eh, sporočila v Šarmelšejku, Ikanu in predstavnikom ameriške vlade. Tudi poslance, ki so bili tam eh, prisotni, so nam zelo pomagali. Proti koncu decembra smo dobili prvi predlog spostavitve nove ekipe in ponovno smo pritiskali, tako je bila vzpostavljena ekipa za revizijo, ima 13 članov, 4 člane iz mm, GAKA, iz vlad držav, torej so bile države dobro predstavljene, geografska razporeditev je tudi dokaj dobra, kolikor pač gre, imamo ZDA na eni strani, gospoda Striklinga iz NTIA-ja. -ja enega od eh, podpredsednikov GAKA iz Egipta, gospa Madal Ismail, generalni direktor iz kitajskega ministrstva in Fabio Colasanti, ki, je, ki se je, kot rečeno, pred kratkim upokojil kot eh, generalni direktor v Evropski komisiji. Predstavništvo je torej dobro, sestava tega eh, te skupine, te ekipe je dobra. Začela je z delom. Prvi sestanki bodo ta teden, kot smo slišali od eh, gospoda ambasadorja, zato gospoda Kolesantja ni danes tukaj, drugače bi se odoležil našega sestanka. In upamo, da bo ta proces zaživel. Zgleda, da se je vse začelo. Dobili bomo prvi sestanek v živo, naslednji sestanek v živo bo drugi, v drugem tednu junija pred, pred sestankom IKN v Bruslju. In takrat bomo dejansko lahko ocenili, kakšen je napredek in ali bo skupina dosegla cilj predstavitve priporočil glede odgovornosti in transparentnosti do konca tega leta. Tako je šlo torej doslej. Mislim, da je to kar dosežek. Evropa je tukaj govorila v en glas. In mislim, da nam je uspelo tudi vključiti američane. Larry Strickling, ki je predsednik telekomunikacije v Ameriki, je v svojem govoru 29. aprila govoril o eh, sprožitvi sistema 3000 in o sodelovanju med različnimi deležniki. Govoril je o ameriški perspektivi. Popolno primerno je, da, da vlade sodelujejo v IKANO, saj bodo s tem zagotovile, da eh, bo upoštevan javni interes. In to je resnični preobrat v stališču ZDA. Tradicionalno so imeli drugačen pristop eh, do ikana. To je torej trenutno stanje. Lahko zadeve izboljšamo. Menim, da je stvar zelo učinkovita vse doslej. Približuje se sestanek ikana v Bruslju, ki bo junija in IGF-a v Vilni septembra. EGF zelo dobro sodeluje z nami. Prisotni člani se bodo popolnoma strinjali s tem. Mislim, da je poročilo gospoda Wagnerja prišlo, sosa Wagnerja prišlo v pravem trenutku, ker je treba sprejeti ustrezne odločitve glede odgovornosti in transparentnosti do konca leta, ker, nam, ker se nam čas izteka. Če lahko zadeve izboljšamo, potem bi bilo to, da se bolj redno eh, pogovarjamo z Evropskim parlamentom. Evropska komisija je seveda popolnoma eh, pripravljena za sodelovanje z vami. In se obračujem, če sem bil predolg. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Pol Ger, če pogledamo na uro, smo se dogovorili, da ima vsak 5 do 10 minut na voljo. Sej bi želel tudi kolegom dati priložnost, da postavijo kakšno vprašanje. Naslednji gost je gospod Brown. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, in hvala za vabilo, da nekaj povem o varnosti interneta, kibernetični varnosti. Prav gotovo je naša družba vse bolj odvisna od eh, interneta varnostnih sistemov, pa še se ni na ravni, ki je potrebna za takšno odvisnost. Poročilo gospoda Sose Wagnerja eh, poudarja eh, ustrezno varnost infrastrukture, ki je potrebna. Komisija in parlament sta sprejeli ustrezne korake za izboljšanje situacije, sploh z reformo svežnja tele, komunikacij, z zagotavljanjem kontinuitete storitev. Eh, omenil bi pet dodatnih korakov, ki jih mora Evropska unija sprijeti. Eh, o mnogih so se institucije že pogovarjale. Prvi korak. Države članice bi morali na področju internetne varnosti priti na isto raven raven in sodelovati v sreznih mrežah. Evropski, Evropsko omrežje ENISA bi moralo poskrbeti za nadaljno izmenjavo informacij in ponuditi podporo manj eh, zmogljivim državam. Drugič, izboljšati učinkovitost ENISA, ki potrebuje večje sredstva za svoje delovanje z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, mora ENISA delovati na področju tretjega stebra, kamor sodi tudi internet. Tretjič, zagotoviti ustrezno odpornost infrastrukture. Potrebujemo nadaljno razpravo o razvoju informacijske tehnologije, izmenjave informacij, potrebujemo tudi izolacijo potrebnih sistemov, ki jih je treba izključiti iz javnega omrežja. Potem potrebujemo ustrezno sistem poročanja eh, o drugih eh, storitve, ki se ponujajo. In potem potrebujemo ustrezno eh, komunikacijo, ustrezno politiko javnih eh, naročil. Gospod eh, Brown, majhno opozorilo, tolmači imajo majhne težave, zaradi tega ste, ker ste izjemno hitri. Sporočilo komisije glede upravljanja interneta govori o tem, da bi Evropska unija morala prevzeti vodilno vlogo pri zagotavljanju večje varnosti interneta z vzpostavljanjem dialoga z nacionalnimi partnerji. Komisija bi morala razviti konkretne načrte z parlamentom in državami članici, kakšna bi bila ta vodilna vloga in kaj naj bi vključevala. Spodbujati bi morala na mednarodni ravni ukrepe, ki sem jih prej omenjal, poleg tega pa bi morala vključevati podporo IKANO pri zagotavljanju stabilnosti in eh, varnosti celotnega sistema, sodelovanje na mednarodnih dogodkih, pri, ki jih organizira OECD, or, Svet Evrope, pri izvajanju eh, zakonodaje na področju zagotavljanja internetne varnosti. Eh, prav tako pa razvijati sisteme za odpravljanje napak na strežnikih, kar je ključnega pomena za varnost interneta. In končno, je tudi nujno potrebno, da parlament še naprej igra svojo vlogo pri zastopanju osnovnih eh, in temeljnih eh, vrednot Evropske unije, kot je pravica do zasebnosti. Treba je tudi nadaljevati z delom, ki je bilo pozitivno na področju varstva osebnih podatkov in varovanja zasebnosti. Vendar bi morali evropske institucije biti tukaj zelo previdne pri izvajanju ukrepov, ki se nanašajo na nadzor nad IP naslovi in podobno, kot je predlagal svet prejšnji teden ali pa pri blokiranju določenih strani. To bi imelo zelo uničujoče posledice za države, ki ne delijo evropskih vrednot. Hvala lepa. Äh, Hvala lepa za vaš äh, prispevek in nadaljujemo z naslednjim. Gospod David Čejok, upam, da sem to prav izgovoril. Beseda je vaša in prosim tudi vas, da upoštevate časovne umitve.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 v prihodnosti, v naslednjih desetih letih. Splet, internet ni samo izmenjava informacij, ampak ima tudi eh, veliko vpliv na celotno družbo in oblikovanja novih eh, zasebnosti. Mislim, da vstopamo v popolnoma novo družbo, ki ni samo podaljšek industrijske družbe, ampak eh, popolnoma nova oblika družbe, zaradi tega, ker imamo tukaj medsebojno povezanost med ljudmi iz celotne tega planeta. Nekoč v antiki smo imeli določene skupine ljudi, ki so se med seboj povezavale, vendar niso bile v stalnih stikih. Pomembno je razmisliti o tem, da začenjamo razmišljati drugače. Ena možna negativna zadeva je, da izgubljamo, izgubljamo Eh, sposobno samotnega razmišljanja, globokega razmišljanja. E, tega morda ni več veliko. Pozitivno pa je, da bomo razvili kolektivno inteligenco, skupinsko inteligenco. To lahko morda primerjamo s čebelami, ki v svoji skupnosti ustvarjajo nekaj velikega. Mogoče razvijamo tudi novega človeka. In o tem bi morali razmišljati, ko razvijamo to eh, novo upravljanje. Misliti moramo na naše otroke. Dejstvo je, da je ta spletna generacija, da ima drugačno možgansko strukturo kot vse prejšnje generacije. Saj so vse čas vključeni v to mreženje in mrežno komunikacijo. To pomeni, da imajo njiho eh, vi možgani sposobnost multitaskinga, torej upravljanje več nalog eh, hkrati. Pričemer je naša učinkovitost eh, manjša, imamo samo 30 odstotkov na voljo za vsako dejavnost. Ta nova generacija bo nekoč dosega 20 let in potem bomo videli, kako bo izgledalo upravljanje spleta straniti nove generacije. Verjetno bo nekaj popolnoma drugega. Potem moramo razmisliti tudi o tem, kako, otroc, kako se otroci učijo danes. Naučeni ne gledajo na tak način, kot mi nekoč, ampak kot na igranje. Vse mora biti interaktivno. In razmisliti moramo, kako bo vse to vplivalo na naše izobraževalne sisteme. Mladi ne vidijo več najpomembnejše ga mesta za učenje v šoli, ampak eh, druge pred računalnikom. Njihov način razmišljanja je bolj vizualen, ni več tako eh, linearen ali tekstualen, kot eh, so ga imele prejšnje generacije. Kar se torej dogaja, je, da se spreminja možganska struktura. Pozornost se nenehno spreminja, priskakujejo dene naloge na druge, imajo, eh, hkrati opravljajo različne eh, funkcije, preklapljajo med informacija, med recimo televizijskimi kanali in se pravzaprav ne sredotočajo na nič posebej. Lahko pa najdejo jedro informacije, ki ga izkoristijo za povečanje svojega znanja. Eh, hkrati delujejo na, v večjih eh, procesih, intelektualnih procesih in procesih obdelave podatkov. Mladi ljudje eh, razmišljajo nelinearno. V, na univerzah smo se učili razmišljati po več kanalih, zato da bi razumeli celoto. Ta generacija to počne v dejanskem življenju, ne šele v visokošolskem izobraževanju. Tako da zna nenadoma integrirati različne podatke in tudi interpretirati vizualne signale na zelo hiter način. Na ta način moramo razmišljati o razvoju družbe in na, eh, na ta način moramo razmišljati tudi o razvoju eh, upravljanja spleta. To bo vplivalo na družbo, na tudi razvoj novih konceptov zasebnosti. Te nove generacije oblikujejo nov način razmišljanja na uporabljajo različne vire informacij iz različne vire in želijo se učiti na lasno pobudo, ne z vodenjem učiteljev. Imam še nekaj minut, ker zato lahko povem še eno zadevo, ki se mi zdi zelo pomembna. V 80-ih letih je Neil Postman je to pisal, je dejal, da prihajamo iz dobe ekspozicije v eh, dobo eh, pisave, kjer razmišljamo več in potem še na naslednjo fazo. Tako da prihajamo od New Yorka v Las Vegas, eh, tako rečeno. Torej se osredotočamo vse bolj na vizualno razmišljanje. V 20. odstotku smo razmišljali, da je George Orwell pripravil pravo nočno moro za nas. mogoče pa bi morali citirati Huxleya v njegovi knjigi, kjer piše o tem, da se stalno okvarjamo z različnimi zadevami. To je Huxley predvideval. To je bilo v 20. stoletju, v 80-ih letih. Ampak pravzaprav smo skoraj že dosegli to obliko, ki je zelo povezana z spletom. Mogoče je oblika vizualnih eh, podatkov povezana z poglobljenim razlišanjem in eh, pri, da je pri vsem potrebna neke vrste zabava. Če povežemo ta, eh, to vizualno kulturo, pridemo do tega, da mogoče izhajamo iz dobe samosti, zdaj prihajamo samosti in samostojnosti, zdaj prihajamo v obdobje povezanosti mladi ljudje imajo danes popolnoma drugačno podobo o sebi, temelji na javni podobi. Torej, če te na sotine ljudi ne vidi v realnosti, te vidi na Twitterju. In eh, to je realnost eh, mladih ljudi. Vprašanje je, kako se s tem spopasti. In eh, vse to je neposredni vpliv spleta na mlade generacije danes. V tem sem poročilu sem prebral nekaj o zasebnosti. Sedanje definicije zasebnosti so zelo zastarele. Najstniki na mesec pošljajo 4000 sporočil, če to zračunamo. Eh, to pomeni, nikoli niso sami več kot pet minut. Včeraj, ko sem potoval, sem prebiral, da mladi po 10,7 ur preživijo pred internetom. To je ogromno časa. Pravzaprav pa zadeve speljajo že v osmih urah, zaradi tega, ker imajo zelo dobro razvit multitasking. tega danes ne moremo razumeti, zato moramo najti novo definicijo, ki bo predeljevala zasebnost eh, čez kakih deset let mogoče. To tudi vpliva na razmišljanje o naših možganih, eh, o naših mislih. Znanstveniki spreminjajo svoj model eh, možganov in pod vplivom socialnega konteksta danes pravijo, da delujemo deloma po principu eh, globokih vplivov. Pravzaprav se je socializiral tudi naš možganski prostor in to je globinski vpliv eh, spletne družbe, internetne družbe. Naj zaključim s tem, da povem, da je Evropa zelo napredovala pri razmišljanju o upravljanju z spletom, vendar pa se bo to, kar se zdaj dramatično spreminja, čez deset let eh, pokazalo še kot bistveno bolj revolucionarna sprememba. Splet eh, ni več samo stvar eh, izmenjave podatkov, ampak se vse bo razvija v izmenjavo izkušenj. Vse izkušnje bodo tekle skozi internet. Hvala lepa. Najlepša hvala. To je bilo zelo veliko informacije naenkrat in dodatno, kar bo za nas mogoče koristno. Zdaj pa imamo še nekaj eh, priložnosti za majhna in kratka vprašanja ali kratke komentarje, vendar prosim eh, kolege, da so tukaj kratki. Gospa Trautmann kot prva. Oui, merci beaucoup, euh, monsieur le président. D'abord, je voudrais euh, saluer la, la qualité. Voilà, gospod predsedujoči. Najprej bi hotela poudariti, da sem poročilo pregledala in da se mi zdi izredno pozitivno, eh, prav tako tudi pripombe poročevalcev v senci. Zdi se mi, da so tudi izvajanja naših strokovnjaka bila izredno pomembna. Oni so nam natančno razložili, kaj pomeni eh, ta celota zadeva, ta nadzor. Eh, to je pravzaprav odločilen dejavnik, po mojem mnenju, kaj ti kakovost tega preverjanja bo potrdil uh, neodvisnost in pa utemeljenost Ikana. Uh, eh, vprašanje mednarodnega zastopstva je vsaj delno bilo realizirano, približevanje uh, Ehm, mnen eh, Evrope in ZDA, tudi do tega je prišlo ravno pri vprašanjih preglednosti in partnerskega sodelovanja. Tu obstaja še nekaj odprtih vprašanj, nekaterih eh, člani ameriškega kongresa, tudi ameriške vlade, so še enkrat spraševali o pomembnosti vloge IKANA, čeprav ga kljub temu potrjujejo. Kaj lahko mi iz Evrope naredimo? Jaz mislim, da junija lahko eh, uredimo vse, pripravimo vse, da bo sestanek IKANA v Bruslju uspešen. In um, drugi pomembni dejavnik pa je dejstvo, da poslanci morajo prav tako igrati pomembno vlogo. Neposredne učinki tega poročila in pa e, naše mnenje predstavlja prav tako pomemben element za to upravljanje. Eh, interneta. To je lahko samo eno upravljanje, ki temeli na dogovoru posameznih udeležencev. Vloga parlamentarcev je odločilna v tem primeru. Vprašanje pa je, ali lahko strokovnjake zaprosimo, da nam povejo, kaj naj bodo naslednji koraki oziroma kako ocenjujete naslednje korake pri upravljanju interneta. Mi moramo v teh tednih eh, pripraviti našo udeležbo v Vilni za zadnjo etapo, preden bo začelo novo obdobje. Gre eh, v bistvu za to, da prvih pet let Eh, nadaljujemo eh, prvih pet let dela eh, delovne skupine za internet. Mislim, da je dober trenutek, da se parlament bolj intenzivno vključi. Pred nekaj časa smo obravnavali poročilo Trautmann in tu je šlo tudi za upravljanje interneta. Torej, To se ne nanaša samo na proizvode, temveč na eh, vidike upravljanja. Zdaj pa je vprašanje, kakšno mnenje bomo zauzeli. Tu gre za dolgoročen proces, eh, kako lahko um, uveljavimo nadaljne korake, ne da bi uh, preveč. Uh, pristojnosti eh, dali vlada. Eh, tu gre za temeljne pravice. Jaz eh, sem videl, kako Kitajska zdaj razmišlja o tej temi, kako Kitajska argumentira, to je nekaj čist drugega. Eh, če bi lahko mal spodbudili ikan, je to zagotovo zelo pozitivno. In gre tudi za to, da zagotovimo, da vse ne bo prišlo v napačne roke. Jaz mislim, da smo se tu nekaj naučili. Ravno post proces po Kopenhavnu, kar zadeva podnebje. Videli smo, kaj se je tu zgodilo, e, dosti hrupa za nič. Eh, dobro je, eh, da se parlament bolj vključi v to in vidim, da obstaja tudi velik interes. Delovna skupina za internet, to lahko potrdimo, ta forum. Ampak imam še eno vprašanje. Upravljanje interneta je zagotovo pomembno, to je jasno in ta forum, ta delovna skupina za internet je prav tako pomembna. Vendar mislim, da moramo bolj vključiti tudi države v razvoju. Če vzamemo naprimer Afriko, kako lahko eh, bolj vključimo afriške države? Eh, vedno slišimo, da nismo v stanju, finančno nismo v stanju tega narediti, ampak mi bi se morali z njimi dogovoriti. Eh, dogovoriti, ker smo jim obljubili, da jih bomo podprli. In zdaj je vprašanje komisiji, ali bomo, bo komisija dala eno posebno ponudbo, tako da bo vključila tudi tiste, ki so mogoče še mal bolj skeptični, kar zadeva ta, eh, to delovno skupino za internet. Torej, ali ima eh, komisija še kakršne koli načrte? To je bilo moje vprašanje. Imamo samo še nekaj minut za to. Eh, bi prosil, ali bi kdo od strokovnjakov hotel še kaj odgovoriti na ta vprašanja. Ni nujno potrebno, da vsi govorite. Torej, ali hoče kdo oziroma lahko kdo odgovori na ta vprašanja, ki so bila postavljena. Torej, če, ja, če da, potem eh, prosim, da se javite. Eh, na komisijo je bilo naslovljeno konkretno vprašanje, lahko odgovorite na to vprašanje. Um, uh, Če dovolite. Pravzaprav je šlo za tri skupine vprašanj. Pravzaprav o tem, kam gremo zdaj, kaj je bližna prihodnost, ne tako oddaljena prihodnost. Nekaj, kar bo treba rešiti, je vprašanje Jana pogodbe, kar je povedal Kar je povedal veleposlanik. Um, Pričemer je treba upoštevati tehnične funkcije za upravljanje z internetnimi imeni. Zgodovinsko je to shranjeno v ZDA in ZDA so tudi edine pristojne za izvajanje ustreznih eh, aktivnosti. Seveda nišče tega ne želi preveč eh, spreminjati, vendar se bo treba prej vse eh, o tem z američani pogovoriti. Nove smernice Korepenja, ki so bile sprejete po španskim predsedstvom, so to tudi ustrezno izrazile na diplomatski način. V povezavi z iztekom pogodbe delovanja Jane in kjer piše, da je eh, sodelovanje z ZDA, da mora potekati naprej in tudi sodelovanje z državami, tako da bi zagotovili ustrezno izvajanje. To je zelo mehki pristop, zelo diplomatska formulacija, vendar pa bo treba rešiti vprašanje unilateralnega upravljanja, kar je tudi del svežnja kot rečeno, ne žele nišče zdaj preveč drezati v zadevo, da ne bi vsa stvar propadla. Tako da se moramo zadev lotevati zelo diplomatsko. Kar zadeva prihodne dogodke, imamo kak v Bruslju, gospod eh, Karlins eh, vam lahko poda več informacij o tem. Kar zadeva IGF, IDF je pomemben forum, že sam po sebi. Tukaj imamo odprto platformo različnih eh, deležnikov, nam omogoča izboljšati strateško, našo strateško vlogo na področju upravljanja za interneta. Gre za odprt prostor, eh, forum, v katerem lahko vsak pove svoje mnenje, vsak lahko pride v IGF in izrazi svoje mnenje. To seveda ni eh, povšeči vsem vladam sveta. IGF e je bil spostavljen za obdobje petih let in v Vilni se izteče drugi eh, petletni krok, tako da bo eh, skupščina morala sprijeti odločitev o nadaljevanju tega foruma za nadaljnih pet let. Slišče Evropske unije je, da lahko zadeve izboljšamo, sploh kar zadeva eh, vidnost in povezovanje z drugimi državami. In tukaj je komisija pripravila svoje predloge tako da so prizadevanja, sploh kar zadeva civilno družbo v državah razvoju. Pomembno pa je, da se IGF nadaljuje tako kot sedaj, to se pravi samo organizirano telo različnih deležnikov. Ne smemo tega integrirati v birokracijo Združenih narodov v New Yorku, potem bo to postal samo forum. Eh, za izmenjavo eh, instantnih vladnih sporočil in izjav, mora ohraniti svojo ključno vlogo znotraj eh, področja upravljanja interneta. Komisija bo skrbno spremljala, kaj se dogaja. Tudi v Ženevi pričakujemo nova pogajanja odbora Združenih narodov naslednji teden ali čez dva tedna. Zdaj smo v kritični fazi za obrambo prihodnosti IGF-a. Ampak smo tukaj. Smo ukopani v jarkih in pripravljeni za napad. Hvala lepa. Gospod veleposlanik eh, Karklins. Hvala. predsednik ne bom govoril o IGF-u, ker je o tem eh, govoril. Gospod iz komisije, samo še ena pripomba glede tega, kar je povedala gospa Trautmann. Gre za hitro, hiter razvoj ikana v zadnjem desetletju, vendar pa imamo hkrati opravka z evolucijo znotraj ikana, eh, pri delovanju ikana. Ne morem dovolj povdariti vlogo eh, stališč, vse so pomembni zaradi tega, ker omogočajo prehod eh, iz unilateralnega do multilateralnega nadzora nad spletom ampak kar je pomembno, je delovanje IKANA v okviru svojih zvez. To je ključnega pomena. Zagotoviti je treba, da bo IKAN deloval tako, kot se je zavezal v skladu z dogovorom. Revizija je samo posledica, je samo potrdilo tega, kar delamo. IKAN moramo spodbuditi k temu, da deluje čim bolje, čim bolj učinkovito. In to je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Hvala, gospod Suza Wagner, za konec. Najlepša hvala. To je bilo zelo lepo, ta prireditev danes do povdne z našimi gosti kajti gosti so nam dali zelo dosti podatkov, informacij, naučili smo se dosti, več se dejansko ne more zahtevati. Seveda bil je govor o številnih problemih in seveda ni moja naloga, da na vsak od teh problemov dam kakšen odgovor, to bomo zagotovo v prihodnje delali, e, s tem se ukvarjajo tudi moji sodelavci in to bo vse vključeno v moje poročilo. Pohotel bi povdariti, kako pomembne e, so bile razprave z odposlanko Trautmann in ker oni so se s tem problemom v Evropskem parlamentu že zelo dosti ukvarjali meni se je zdelo, da je bilo to izredno pomembno. Odločilno je, da pazimo na to, da se ne bi, ne bi Evropa nastopala skregana, konfuzna. Zdaj imamo pri upravljanju interneta enkratno priložnost, da nastopimo skupaj. To se pravi, eh, da damo ad acta nacionalne interese in ehm, tudi ne eh, upoštevamo napetosti, ki so obstajale v eh, Združenih narodih. Moramo oblikovati glas Evrope, ki ga morajo slišati po svetu. In to je tudi enkratna priložnost, da nas drugi slišijo. Najlepša hvala za pripravo, tudi za dokumente. 6. maj ob 12. uri je rok za predajo predlogov sprememb. Hvala za pripravo, hvala za razpravo, hvala gostom, da so nas seznanili s svojimi informacijami in prekinjam sestanek. Eh, srečamo se.